Dear colleagues, kolegice in kolegi, nekoliko bomo spremenili dnevni red. Sedma točka, ki zadeva poročilo komisije o pošiljkah odpadkov, bo zadnja točka danes na dnevnem redu, popoldan. Po če niče nima nič proti, bomo dnevni red sprejeli v tej obliki. Dobro, zdaj pa deveta točka. To je strategija EU za Alpsko regijo. Glasovati moramo o mnenju gospe Briano. Povedati vam moram, da sem dobil zahtevo za glasovanje oziroma poimensko glasovanje v zvezi z 13. in 72. predlogom spremembe. Zanima me, ali ste s tem strinjate s to zahtevo za poimensko glasovanje. Kdo je za poimensko glasovanje? Torej, tisti naj glasujejo za, tisti, ki ste proti, pa glasujete proti. Glasujemo elektronsko.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 zahtevo je moralo podpreti 17 kolegov, 21 kolegov je bilo za, zato se zahteva sprejme. Sprejeto je torej. Ok, now we can uh, start to vote. Prav, zdaj bomo začeli s glasovanjem. Gre za glasovanje v strategiji EU za Alpsko regijo. Kompromis 1, kdo je za? Ki je kontro? Proti vzdržani, sprejeto. 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 27 je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sprejeto. predlog spremembe 31, zadnji del, to je dodatek kompromisu 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 35. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 37. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Proti? Preverjamo. Glasujemo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Votiamo l'emendamento 44. Predlog spremembe 44. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjeno. Predlog spremembe 45, da je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 47, da je za, proti, vzdržani. Preverjamo. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 50. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 52. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 53. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 53. 54, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 72, poimensko glasujemo. Ja. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 75, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 76, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto predlog spremembe 77 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržanje. To bomo preverili. Preverjamo elektronsko. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom večine kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejetom, zdaj pa predlog spremembe 86, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 87, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 86,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 predlog spremembe 89 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 11, kdo je za, proti, proti, vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 98, da je za, proti. Kdo se vzdrži, pa bomo preverili elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno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 Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 105. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprejeto. 106. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. Sprejeto. 107. Kdo je za? Proti? Vzdržanje. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ste vsi glasovali. Sprejeto. Predlog spremembe 108, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 12, kdo je za? Proti vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dve, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe šest, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe sedem, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 8. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Preverjamo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja zavrnjeno z enim glasom večine. Zdaj pa predlog spremembe 13 poimensko. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj bom pa glasovali o mnenju z izglasovanimi spremembami. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Bote chiuso. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke Renati Brano. Zdaj bomo prekinili sejo, da se nam pridruži komisar Arias Kanjete. Dear colleagues, kolegice in kolegi, začnemo lahko z naslednjo točko na dnevnem redu, to je iznava mnen z komisarjem za podnebne ukrepe in energijo Miguelom Ariasom Kanjetem v okviru strukturiranega dialoga, pozdravljeni v odboru Envi in upam, da bomo imeli plodno razpravo v okviru letnega strukturiranega dialoga med komisijo in odborom ENVI. Veselimo se že, da nam boste povedali več o izvajanju delovnega programa za leto 2016 in da nam boste povedali več o svojih prednostnih nalogah v prihodnih letih. Prav tako želim povdariti, da je namen te izmenjave mnen, da je namen te izmenjave mnen, tudi, da bi izvedeli, kako napreduje zakonodaja v okviru sporozuma iz Pariza. Kaj nam lahko poveste, naprimer, o spremembi rabe zemlišč, o gozdarstvu, o emisijah iz kmetijstva in tako naprej. Glede na to, da je sporozum iz Pariza tako pomemben, bo odbor Envi seveda tesno spremljal izvajanje podnebnega okvira za leto 2030, sedaj pa bomo poskusili zagotoviti skladnost z dogovorom iz Pariza. Hvala lepa za vašo prisotnost in kot običajno vam dajem besedo za 10 minut, potem pa bomo imeli krok vprašanj in odgovorov. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, poslanke in poslanci. Lepo je biti danes tukaj z vami. Danes je zelo pomemben trenutek. V petek bo Evropska unija podpisala pariški sporazum v New Yorku. To bo pomenilo konec zabave in začetek dela v zvezi z obljubami. Leto 2016 bo zelo pomembno leto, kajti pripravljamo se na izvajanje podnebnega in energetskega okvira za leto 2030 v okviru katerega želimo doseči svoje cilje. Sprejeli smo že prve korake v tej smeri, kajti podali smo predlog, da bi revidirali sistem ETS. Vem, da Ian Duncan in poročevalci v senci trdo delajo na pregledu ETS. Na to bomo začeli govoriti o sektorjih, ki jih ETS ne vključuje. Prav tako bomo predstavili predloge v zvezi z odločitvami o skupnih naporih, o rabi zemljišč, o spremembi rabi zemljišč in o gozdarstvu. To bo še pred poletjem skupaj s predlogom za ratifikacijo pariškega sporazuma. Predstavili bomo tudi sporočilo o razogličenju prometa. V tretjem četrtletju bo komisija predstavila svežen o energetski učinkovitosti, ki ga bo sestavljala revizija direktive o energetski očinkovitosti in tudi direktive o energetski uspešnosti zgradb. Namen je, da bi izboljšali politiko o energetski očinkovitosti ter tudi pravni okvir za to, da bi bili v skladu z energetskim ciljem za leto 2030. V četrtem četrtletju bo komisija predstavila svežen o tržni zasnovi in obnovljivih virih energije, vključno z novo direktivo o obnovljivih virih energije in energije, politiko za bioenergijo in trajnost po letu 2020. Poleg tega bomo potrebovali močan mehanizem upravljanja, zato da bomo lahko izvajali cilje in pet razsežnosti, vključno z cilji za leto 2030 na področju podnebja in energije. Leta 2016 bomo potem pripravili tudi zakonodajni predlog o upravljanju. In na koncu še nekaj. Po skupščini IKO septembra bo komisija predstavila poročilo in, če bo treba, bo predstavila tudi predloge za to, da bi nadaljevali z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov iz letalstva. Zdaj pa bom šel v podrobnosti. Najprej, kar zadeva sklep o skupnih naporih v okviru zemlišč. Oktobra leta 2014 se je Evropski svet strinjal, da moramo doseči cilj zmanjšanja to, izpustov toplogrednih plinov za vsaj 40 odstotkov. In zato je bilo treba doseči zmanjšanje izpustov v sektorjih zunaj ETS-a za vsaj 30 odstotkov v primerjavi z letom 2005. Letos bomo pripravili predlog o tem, da bi to preoblikovali v nacionalne cilje za zmanjšanje emisij pod nadzorom Evropskega sveta bodo cilji za države članice določeni na osnovi BDP na prebivalca. Poleg tega pa bodo države članice, ki so nad povprečjem Evropske unije, imele cilje prilagojene v smislu stroškovne učinkovitosti na pošten in uravnotežen način. Komisija prav tako preučuje možnost okrepljenih prožnosti v sklepu o skupnih naporih za to, da bi države članice, ki bi težko dosegle te cilje, te cilje lahko dosegle kje druge v Evropski uniji. Zdaj pa LULUCF, Evropski svet, seveda meni, da je kmetijstvo in LULUCF del okvira 2030, zato da bi prispevali k temu, da bi zmanjšali izpuste za vsaj 40 odstotkov. Pomen kmetijstva je jasen in tudi. Zemlišča so zelo pomembna za varno skrbo s hrano in zato, da bomo ostali pod dvema stopinjama Celzija in to je bilo navedeno tudi v sporazumu iz Pariza. Skupaj z sklepom o skupnih naporih bomo pripravili predlog o tem, da bi LULUCF vključili v okvir 2030. Predlog komisije bo spoštoval navodila Evropskega sveta, ki povezujejo nižji potencial blaženja v okviru kmetijstva s potrebo potem, da je treba optimizirati prispevek k zmanjševanju emisij v okviru LULOCF. Zdaj sodelujemo z drugimi komisarji, naprimer komisarjem Hoganom in državam članicami. Srečal sem se že z 19 ministri na dvostranski ravni. In vaša mnenja danes bodo seveda ključnega pomena pri pripravila Julija. Nadaljujemo delo na obstoječem regulativnem okviru LULUCF, zato da bi pripravili uravnotežen predlog, ki bo zagotovil nekaj prožnosti, pri tem pa bomo zavarovali tudi seveda celotno okoljsko integriteto. Države članice so odgovorne za to, da zmanjšajo izpuste v določenih sektorjih zunaj ETS, pa vendar bomo potrebovali ukrepe na ravni EU, zato da bi zagotovili zmanjšanje povsod. Razokličenje prometa je odličen primer tega. Določiti moramo ambiciozne, koherentne in inovativne politične pobude za to, da se bomo spopadli s temi izzivi. Vse ravni upravljanja bi morale sodelovati pri tem. Evropske institucije, nacionalni, regionalni ter lokalni organi, pa tudi državljani. Skupaj s predlogom za sklep o skupnih naporih bomo še pred poletjem predstavili sporočilo o razogličenju prometnega sektorja. Tam bo navedeno, kako bi lahko prometni sektor prispeval k doseganju ciljev za leto 2030. Sporočilo bo pokrivalo vse prometne sektorje na integriran način. V zvezi z razogličenjem cestnega prometa komisija in sporočilo bo vključevalo povdarek na razogličenju goriv, vključno z alternativnimi gorivi. Prav tako bomo upravljali cestni promet, vključno z drugimi modalnostmi, sistemi napajanja in inteligentnimi prometnimi sistemi. Izboljšali bomo tudi učinkovitost vozil, tako da bi določili emisijske standarde za avtomobile in lahka gospodarska vozila. Zdaj pa vam bom podal nekaj podrobnosti ambiciozne, verodostojne in realistične standarde za CO2, za avtomobile in lahko gospodarska vozila v obdobju po 2020, bomo morali postaviti, če želimo dosečiti cilje 2030 in cilje 2050. Delo se že nadaljuje na pripravi predloga za nove emisijske standarde za lahko gospodarska vozila, torej tudi avtomobile in to bo sprejeto leta 2070. Cilj, ki je bil določen za avtomobile in lahka gospodarska vozila, je predstavljal veliko gonilo za inovacije in učinkovitost v avtomobilskem sektorju. S tem bomo prispevali ne samo k razogličenju cestnega prometa, ampak tudi k konkurenčnosti avtomobilske industrije Evropske unije. Zato bi želel povdariti prizadevanja, ki jih je Evropska industrija uvedla v zadnjih letih in povdarim lahko tudi, da je to predstavilo veliko dodane vrednosti ter rasti in delovnih mest. Nadaljni razvoj avtomobilov z nizkimi emisijami bo velik izziv za evropsko industrijo, ampak s realističnimi in verodostojnimi cilji bi lahko naša industrija cilje dosegla. Če želimo to doseči, bo treba najprej izboljšati preizkušanje izpustov CO2 pri vozilih. Po aferi Volkswagen je ključnega pomena, da spet pridobimo zaupanje v tesne postopke in meritve emisij. Zato zdaj nadaljujemo z izvajanjem svetovnega harmoniziranega testnega postopka za avtomobile, to je VLTP. Ta novi test bo zagotovil bolj realistične podatke o porabi goriva in komisija bo regulator, tako bo to bolj trdna osnova za to, da bi določili cilje v zvezi z emisijami CO2. Računam na vašo podporo, zato da bomo to podprli čim prej. In na koncu komisija dela tudi na tem, da bi zmanjšali izpuste težkih gospodarskih vozil. Komisija pripravlja predlog za to, da bi pripravili zakonodajo o spremljanju in poročanju. To bo sprejeto 2017. To je prvi nujni korak za to, da rešimo pomankanje znanja v zvezi z izpusti CO2 težkih gospodarskih vozil. V zvezi s tem bo komisija tudi preverila možnost, da bi razvili specifične cilje za težka gospodarska vozila. Gospe in gospodje, kako lahko vidite, bo to zelo naporno leto za podnebno zakonodajo. In, kakor običajno, se že veselim našega tesnega sodelovanja za to, da dosežemo dobre rezultate. Imamo sporozum iz Pariza in ta mandat je začel zelo dobro. In, če bomo sprejeli vso zakonodajo, bo to velik mejnik tudi za vse ostale. Hvala. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa bodo začeli predstavniki političnih skupin za ELS Peter Lize. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Hvala za vaš govor, hvala tudi za vašo angažiranost. V zvezi z takočimi zakonodajnimi postopki želim najprej omeniti ETS. Intenzivno razpravo imamo o tem, vsaj pri nas menimo in mnenja so, da je to zelo športen, športen predlog za določene sektorje in da je tistih 10 odstotkov ne bo omogočalo, da bi mm, lahko stroškovno 100 odstotno učinkovito prišli skozi 43 odstotno zmanjšanje, to je naš predlog in razpravljati je treba o tem, kako bi lahko to izboljšali tako, da bodo najboljša podjetja v energetsko intenzivnih industrijah, naprimer v jeklarstvu, lahko sto odstotno dobila povrnjene stroške, če bodo med najboljšimi desetimi odstotki. Tudi kar zadeva skupna prizadevanja, države članice vedno zavlačujejo, ko morajo prevzeti odgovornost. Mislim, da bi jih morali spodbuditi, da bodo stroge. Ne smemo dopustiti, da bi države članice popuščale tukaj. Ne gre tako, da bi nekateri sektori bili zelo obremenjeni in tam, kjer bi države članice morale kaj storiti, se ne stori veliko. Tudi kar zadeva kmetijstvo, moramo biti previdni. Tam ni toliko potencijala kot na drugih področjih, vendar popolnoma izpustiti jih tudi ne moremo, kar zadeva Lulo CF. Lepo prosim, da ne dopustite veliko vrzeli. In še zadnja točka, to zadeva sektor, ki je nekje vmes, gre za letalski promet, to je vključeno v ETS, vendar ne tako kot drugi sektori, tudi cili so manj ambiciozni. Previdni moramo biti tukaj, kar zadeva lete zunaj Evropske unije. Zato so potrebna mednarodna pogajanja, ampak v EU bi bilo morda smiselno, da bi letalski promet obravnavali tako kot druge sektore, zato da bi dobili nekaj manevrskega prostora tudi za energetsko učinkovite sektore. Hvala. Hvala lepa. Socialisti Matija Zgrote. Hvala lepa. Po navdušenju iz Pariza moramo začeti s delom. Takrat nismo menili, da bomo dobili rezultat na koncu. Veliko je bilo držav, vsi vemo, kako težko je že v Evropski uniji priti do dogovora. No, zdaj je pomembno, da začnemo z delom in da delamo zmerno in da si prizadevamo seveda za zaščito podnebja, kar zadeva sistem ETS. Kolega iz ELS je govoril o tem, Vi, govoril je o tem, kjer bi on imel izjeme, jaz pa si ne želim videti izjem v letalskem problemu, eh, prometu. Težko je razložiti, da je treba mm, na črpalki plačati, da je treba plačati davek na gorivo, ampak pri letalskem prometu ni davkov, prav tako ni drugega političnega instrumenta. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi zagotovili enako obravnavo. Zato, da ne bo razprave, poglejte, ti ne delajo nič, vsi drugi pa moramo delati toliko več. Mislim, da potrebujemo enako obravnavo vseh. Zato še enkrat lepo prosim, da nam poveste še več o tem, kako gre z ETS, še posebej na področju potniškega letalskega prometa. Tudi delegacija Evropskega parlamenta je bila jasna v zvezi s tem. Povedali smo, kaj menimo o letalskem in ladijskem prometu. Žal je bilo vse nekoliko omiljeno. In eh, kar zadeva standarde CO2, pri težkih gospodarskih vozilih v prometu in tudi v sektorju lahkih gospodarskih vozil ter avtomobilov. Tukaj moramo govoriti o tem, kako bomo nazaj dobili zaupanje, še posebej kar zadeva dizel NOx in strani komisije, po mojem, potrebujemo ustrezno analizo, kdaj se bo to izklopilo pri 10, 17 ali 20 stopinjah. Preden dobimo neke nove standarde, bi bilo dobro, če bi zadeve temeljito preučili. Seveda lahko to storimo za homologacijo, ampak v Italiji, v severni Italiji imamo probleme z zrakom. V mestih je veliko problemov z zrakom. Tega ne bomo rešili, če bodo obstajale takšne vrzeli, v katerih je mogoče izkoriščati ali zlorabljati zakonodajo. Torej, moja prošnja je, da predem podate nove predloge, preučite stare predloge, da vidite, ali je mogoče zapolniti kakšne vrzeli, zato da ne bi kdo slučajno skozi izpušno cev spuščal kaj, če se mi ne dovolimo. Veliko dela nas čaka in mislim, da moramo biti verodostojni. Ljudje morajo ostati na naši strani in Evropa mora imeti eno merilo za vse, ne različna merila. V jeklarski industriji, na primer, ne bi tako zelo posegli ali toliko bolj, na drugih sektorjih pa ne. ne. Zagotoviti je treba enako obravnavo vseh in prosim komisarja, da za to poskrbi. Ne vem, ali sem to dobro razumel. Skupna prizadevanja, effort sharing, bomo to dobili še pred poletjem ali po poletju? Pred poletjem. Dobro, najlepša hvala. Nekaj štept. Sem vesel. EKR, e Julie Gerling. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala, gospod komisar. Poskusila se bom držati časa in tudi vprašanj. Najprej me zanima nekaj v zvezi z CO2 pri tovornjakih. Govorili ste o načrtih razogličenja in dejansko smo v Amsterdamu veliko govorili o integriranih prihodnih sistemih v prometu. Obenem pa obstaja velika vrzel pri emisijah CO2 za tovornjake. Omenjali ste cilje za leto 2017, ampak glede na to, da so cilji v zvezi z VLTP-jem znani, se pojavljajo vprašanja v zvezi z oglikom, ali je to res takšen oglik, kot je navedeno in ali so emisije CO2 dušikovih izpustov prav tako takšne, kot je navedeno. Vse to je treba obravnavati skupaj in mislim, da bi morali predlog za tovnjake dobiti hitro. Zanima me, torej specifično, kdaj menite, da boste lahko parlamentu predstavili predlog v zvezi z izpusti CO2 za tovrnjake, zato da bi to bilo povezano s tistima dvima prejšnjima vprašanjima. Še drugo specifično vprašanje v zvezi z ETS. To zadeva razprave, ki sem jih brala prejšnji teden in sicer gre za francoski predlog o cenovnem koridorju Segolen Royal. Zanima me, ali podpirate tak mehanizem. To je sorodno najnižji ceni za oglik v Združenem kraljestvu. Je to nekaj, kar boste vi raz, razmišljali oziroma je to nekaj, o čemer boste vi razmišljali in ali je to del morebitne rešitve. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospod Gerbrandi. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, komisar, da ste tukaj z nami, da ste podali jasno pojasnilo, kaj lahko pričakujemo strani komisije na vaših političnih področjih kar se tiče tovornjakov, pripomba, komisija razmišlja, ste dejali, da bi podali standarde. Mislim, da pač to pomeni, da boste predlagali standarde in to je tudi skrajni čas, kajti ZDA, Japonska, Kitajska že imajo standarde CO2 za tovornjake in avtobuse, zakaj ne mi? Glavno vprašanje pa je o ogličnem mehurčku to je bilo nekaj, o čemer so govorile nevladne organizacije v zadnjih nekaj mesecih, pa so to prevzele centralne banke, angliška, nizozemska in celo naša ECB je objavila poročilo o tveganju ogličnega mehurčka. Prejšnji teden smo videli, da je Peabody Energy v ZDA največje rodarsko podjetje bankrotiralo. In to ni presenetljivo, glede na to, kaj se dogaja na tem trgu. 97 odstotkov so izgubili v enem letu, pred nekaj leti, samo še pa so 4 milijarde dolarjev namenili avstralskemu rodarskemu podjetju. In ne samo v ZDA, vidimo to, vidimo milijone evrov, ki se izgubljajo vsakodnevno v vzhodni Evropi in to predvsem rodarska podjetja. Torej, tukaj država je precej pereča. ECB si želi urejenega energetskega prehoda na mesto kaotičnega z velikimi šoki za trg in izgubami. Številke, ki sem jih omenil, seveda govorijo same zase. Torej, moje vprašanje, ali je komisija vzela na znanje ta poročila veliko centralnih bank in ali s komisarjem Jonathanom Hillom pripravljata predloge za to, da bi imeli urejen energetski prehod. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa GUE. Estefania Torres. Gracias. Bueno, la verdad que me sorprende. Ja, hvala preseneča me pravzaprav, da tule vidimo komisarja Kenjeteja po škandalu Panama Papers. Kar nekaj članov njegove družine je povezanih s tem eh, škandalom. Nekateri člani njegove ima, družine imajo tudi račune v Švici in tako naprej. Skratka, meni bi bilo sram, jaz bi odstopila, podobno kot je storil vaš kolega Sorja. No, lahko pogledate. torej kot je odstopil vaš kolega Sorija v Španiji, bi morali stopiti tudi vi. Ja, imam pa par vprašanj. Evropska okoljska agencija je sprejela kar nekaj poročil, kjer je jasno zapisala, da Španija ne upravlja svoje naloge, ne izpolnjuje svojih zavez glede nižanja toplogrednih plinov, prav tako, oziroma ravno obratno, Španija je zvišala emisije toplogrednih plinov. Kaj je vaše mnenje o zvezdem? Ne, no, morda je to povezano tudi s tem, da se vi, da vi 80% vseh sestankov namenite lobistom iz uh, uh, velikih mednarodnih korporacij, namesto da bi varovali zdravje oseb. Kakšna jamstva imamo? Zato, da boste vi dober komisar in zato, da boste izpeljali dobre infrastrukture v Evropi po številnih polomih eh, različnih projektov v Španiji. Vaše vodenje jasno kaže, da vi niste primerni za upravljanje tega, te funkcije, prav tako pa je jasno, da je ljudska stranka v Španiji mnenja, da je to vrstna funkcija pravzaprav neke vrste bjanko menica. Ne, nam državljani zaupajo in morali bi eh, primerno izvajati naše funkcije in eh, mislim in upam, da se zavedate, kakšno škodo povzročate naši družbi. Džavor. Hvala lepa. Za zeleno, gospod Javor, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar, za to, da ste danes z nami. Moje vprašanje zadeva uporabo zemljišč in tranzicijo na tem področju. To ste omenili v svoji predstavitvi. Po pariškem sporazumu ne gre samo za dvostopinsko spremembo, gre za spremembo za 2,5 stopine Celzija v primerjavi s prvotno različico, medtem ko je cilj Evropske unije v podnebnem svežnju do leta 2040 nekaj, kar temelji na dvostopinski spremembi. To sem že večkrat poprašal. Lahko pričakujemo, da se bodo cilji EU spremenili, da bodo bolj ambiciozni glede na te podatke. To je zelo pomembno, kar se tiče uporabe zemljišč. Zato bi vas rad poprašal, ali komisija načrtuje svežen Lulu CF z usmeritvijo na tak način, da bi osnovali se skupaj na 2,5 eh, eh, stopinski spremembi. Lulu CF bi morali prilagoditi na to raven. Ne, ne smemo ostati pri spremembi 2 stopinj Celzija. Veliko je prizadevan držav članic, da bi imeli tudi bolj ustvarjano računovodstvo, kar se tiče cilju LULUCF. Potrebno bo torej to vključiti v splošno oglično računovodstvo. Tako bi potem seveda bolje uporabljali ta sistem, če bi pa ustavil LULCF tak, kot je, bi to spodkopalo vsa naša prizadevanja za dosego stabilnosti trga. Moje vprašanje pa je sledeče. Ali se bo komisija zauzela za trdno stališče, kar se tiče LULCF? Ta sektor mora biti viden kot ločeni steber, ne sme biti pomešan z drugimi tako da potem države članice ne bodo več mogle uporabljati tega trika in napihovati celotnega sistema. E uh, Hvala lepa. Sedaj pa ENF, Delbano. Hvala. Spoštovani gospod uh, komisar, ta dialog je odlična priložnost, da naredimo korak nazaj in preučimo, kakšno je naše sodelovanje in kakšni so izzivi, ki so pred nami želel bi zlasti izpostaviti tiste teme, za katere mi ocenjujemo, da so potrebne za to ekološko in gospodarsko transformacijo. Vse gospodarske subjekte bi morali pozvati naj onesnažujejo manj, zato da bi zagotovili bolj trajno gospodarsko rast. Glede same osebine se posem strinjamo, ampak težava se nahaja predvsem v tej metodi transformacije. Mi smo se odločili za načelo polluter pays in reforma sistema ETS bi morala tudi znižati število sektorjev, ki trpijo zaradi uh, uhajanja selitve um, virov CO2. Komisija je tudi povedala, da bi morali te napore bolj pravično porazdeliti med sektorje. Ampak dogaja se to, da se posledice te teh gospodarskih sprememb posredotočajo na določene sektore, zaradi česar ugotavljamo, da naši proizvajalci ogromno plačujejo zaradi evropske zakonodaje in izgubljajo konkurenčnost. Zakonodaja na področju emisije je preveč stroga. Zgodi pa se tudi to, da so potem ti proizvajalci podvrženi tudi pravilom ETS-a, Zlasti je to problematično za tiste bolj periferne regije. Gospod komisar, zanima me, če namerava komisija okrepiti svoj okvir za preučevanje učinkov zakonodaje in zanima me tudi, kako boste v večji meri v to preučevanje vključili tudi civilno družbo in vse deležnike. Govora je bilo o izvajanju pariškega sporazuma. Zagotoviti moramo, da se bo ta sporazum odvijal čim bližje državljanom in gospodarski realnosti. Na ta način bomo bolj realistični in zagotovili tudi, da bo evropska zakonodaja, ki jo sprejmemo, malce bolj realistična. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo komisar za odgovore. Prosim. Dice, eh, eh express the, the concerns we have some, some industrial sectors with the emission trading system proposed. That, uh, kar se tiče industrijskega sektorja, je eh, nekaj konsenza, glede predloga. Za pripravo tega predloga smo se vzeli veliko časa in analiz, kako bi lahko zagotovili, da se izognemo uhajanju virov CO2. In zato smo izbrali tak pristop, analizirali smo oba sektorja, po eni strani konkurenčnost, po drugi strani pa tudi energetsko intenzivno uporabo. In potem smo se lotili pristopa na podlagi dveh skupin. Nekateri si želijo bolj proaktivnega pristopa v parlamentu, nekateri si želijo bolj inteligentnih zadev, zaščito sektorjev, ki so bolj izpostavljeni. Komisija upa na sodelovanje s parlamentom. Dialog je pomemben, potrebno je analizirati gospodarske posledice vseh predlogov. Če bi sedaj želeli kvalificirati vseh 11 tisoč obratov, ki so prizadeti, to ni enostavno. Tako se, ko se premikamo po skupinah, stvarjamo posledice in vplive za druge skupine. In potem moramo razlagati, kaj pa z drugimi skupinami. In to je težko. Zato torej smo si vzeli celo leto razmisleka o predlogu. Smo pa odprti za dialog s parlamentom. In moje službe bodo podprle kakršenkoli predlog, ki bo potem vplival tudi na druge predloge. To je torej kompleksna zakonodaja, gospod predsednik. In potem gospod Lize je izpostavil dejstvo, da, smo, da so nekatere države članice marsikaj spregledale. Ko govorimo o 30-odstotnem cilju, so države članice vse to podprle. Ko pa potem pridemo na nacionalne cilje, kmetijstvo, zgradbe, energetsko požrešni sektori, pa je vse skupaj bolj pereče. V 19 državah članicah sem videl, da so ambiciozni. Ostali so razpravljali o težavah v določeni državi članici, ki jih imajo s cilji, vendar pa moramo spoštovati te cilje, da bomo torej znatno pod dvema stopinjama Celzija. Zato bomo torej imeli sektore, ki so v direktivi o energetskem vrčevanju, pomembni. In tu moramo seveda zagotoviti to zniževanje 30 odstotkov in to moramo storiti ravnoteženo. Kmetijstvo je zahtevno, kako bomo zmanjšali vpliv kmetijstva. Jasno je, da moramo biti prožni, imeti moramo mehanizme prožnosti med LULCF in direktivo o e, zniževanju porabe energije in bomo tako torej zagotovili zniževanje emisij. Potrebno bo torej zagotoviti določen no, delovanje, določen no, uskladitev na tej relaciji. Letalski promet, Matijas Grote in ostali so o tem govorili, da smo v Parizu želeli vključiti letalski promet in tudi pomorski promet. seveda pa mora to prispevati k prizadevanjem, da bomo dosegli znatno manj kot eh, dvostopinsko povišanje temperature. ICAO pa meni, da je podlaga za pogajanja taka, da moramo imeti seveda ustrezen časovni razpored. Je pa tu nekaj slabosti, še prav posebno, kar se tiče cilju 2020 in tega se je potrebno lotiti. Zelo tesno sodelujemo z ZDA, da bi prišli do ustreznega rezultata, kar se tiče KA še letos. Pogovarjal sem se z Ameriško okoljsko agencijo, kako bi lahko uskladili naša stališča v IKAU. In v tem trenutku imamo dve različni stališči, dva različna pristopa, kar se tiče ambicij, bomo pa podpirali ta pogajanja in videti moramo, kakšno je stališče Kitajske. Počakajmo torej in si prizadevamo. Se pa zavedamo, da mora komisija v okviru ETS poročati. Evropskemu parlamentu in svetu o rezultatih skupščine K2016 in moramo potem upoštevati to tudi pri oblikovanju politik in energetske zakonodaje v EU. Vendar pa naj povem tole. Imamo zelo natrpan urnik rezultati, ki bodo znani, če bodo pozitivni, vendar pa komisija je že začela s pripravami za revizijo ETS v EU in smo pripravili tudi oceno pliva in časovni razpored. Posvetovali smo se z vsemi zainteresiranimi stranmi v prihajajočem postopku. Javno posvetovanje se bo nadaljevalo do maja, potem pa bomo storili potrebne korake, ko bo konec teh posvetovanj. Časovni razpored za pripravo predloga je torej zelo, zelo natrpan, kajti počakati moramo na rezultate skupščine IKA in potem to oceniti in pripraviti predloge. Nova zakonodaja bo morala biti sprejeta postopko zakonodaje do konca marca 2019, tako da bo komisija sledila zelo pozorno razvojem v IKV in bomo potem predlagali našim evropskim partnerjem na podlagi tega, to, kar je potrebno storiti. Upamo, da bomo dosegli dogovor. Pripravljamo pa se že sedaj, da bomo lahko podali predloge, kar se da hitro, ko bo dosežen rezultat v IKV. Kar se tiče emisij CO2 avtomobilov, to bo tudi zelo zapletena zakonodaja. Najprej moramo biti ambiciozni in imeti moramo teste, ki zbojajo zaupanje pri potrošnikih. Komisija se zaveda razkoraka med merjenimi emisijami in dejanskimi vsakodnevnimi emisijami. Če bomo imeli bolj harmonizirane postopke testov, se bo ta razkorak zmanjšal. To bi naj uvedli do konca letošnjega leta. Potem bomo imeli torej bolj reprezentativne testne pogoje. Istočasno pa komisija meni, da bi morali razmisliti tudi o pravih praktičnih testih za merjenje emisij CO2 in tukaj še sledimo na svetom, ki jih dobivamo mnenje. Mehanizma za ta namen bomo dobili do konca leta. Ko bomo imeli mnenje o izvedljivosti oblikovanja bolj praktičnih testov, bomo skušali to uvesti tudi v zakonodajo in v cilje. Matijas. Upravičeno vprašanje, kdaj bo ta predlog podan? Delamo trdo, da bi pripravili predlog še do poletnih počitnic, do sreda julija. Zakaj? Zato, ker bo v parlamentu zelo dolga razprava. Razprava ne bo enostavna. Istočasno boste razpravljali tudi v Lulu CF in vem, da bo tudi tam razprava težavna. Drugič, zato, ker moramo pariški sporozum ratificirati. Podpisali ga bomo 22. aprila, vendar pa Evropska unija mora potem sporozum ratificirati, preden stopi v veljavo. 55, 55, 55 odstotkov držav, 55 odstotkov glasov, števila prebivalstva. In to bo seveda potem najbolj ambiciozna zakonodaja. In potrebno je to ratificirati pred, preden stopi v veljavo. Kaj se sedaj dogaja? Veliko držav članic ne želi začeti z ratifikacijskim postopkom, dokler ne bodo vedeli točno, kakšne so razmere v nacionalnih parlamentih. Torej, načeloma bi lahko ratificirali in potem bi to stopilo v veljavo. Vendar pa realnost je taka, da veliko držav članic ne bo začelo z ratifikacijskim postopkom. Dokler ne bo skupaj bolj jasno. Pogajamo se že z njimi in veliko se jih že nekako sooča s tem, da vedo, kakšni bodo cilji, vendar pa potrebujejo še nekaj časa. Zato si torej želimo, da bi se skupaj strli hitro tovrnjaki. Gospa Grling je dejala, da je potrebno tukaj stvari pospešiti. Pripravljamo trenutno in pripravo instrumentov in predlogov za nadzor. To mora biti sprejeto leta 2017. Potem pa bomo videli, kakšen je razkorak pri merjenju emisij tovornjakov in potem bomo razvili tudi posebne cilje za to kategorijo. To je razprava, ki še teče. Najprej bomo ocenili razlike, potem pa bomo v prihodnje spostavili cilje. V tem trenutku industrija meni, da je konkurenca na trgu taka, da so tovrnjaki že dobro, da so se že dobro odrezali, da so cilji izpolnjeni, vendar pa je res, da potem imamo še nekatere države, ki imajo že spostavljene cilje in komisija bo gotovila, da do kakšne mere so dosegli cilje in kakšna je možnost, da bi potem spostavili nove cilje. Tukaj tudi razprava ne bo enostavna. Potem pa še specifično vprašanje o koridorju omejitev. Imamo ETS, ki bi naj bil tržen. Zato, da bi se izognili političnemu ali administrativnemu vmešavanju v politiko cen. Želimo si torej cene, ki bi omogočala investicije v nizko vključno ekonomijo. Vendar pa seveda odločili smo se v sistemu, ki še ni uveljavljen in ki bi v bistvu moral delovati neodvisno od politike ali, ali administrativnih postopkov. Načeloma komisija meni, da če bomo reformirali ETS, pa če bo še vedno temeljil na tržnih elementih, je to vse lepo in prav. Seveda, potem pa moramo imeti ta koridor med najnižjimi in najvišjimi vrednostmi. Potrebno se bo pogovoriti, vidite, kaj se dogaja z ETS v tem trenutku in lahko vidite, vidite kaj, se, vidite, kaj se dogaja, če se želi doseči kakšna sprememba. Torej, načeloma podpiramo naš predlog, Seveda bomo videli, kakšne bodo predlogi revizije. Parlament lahko predlaga predloge sprememb, vendar pa mislim, da je ta pot, ki jo imamo sedaj, prava in ne smemo imeti preč omejitev. Gospod Gerbrandi, tovornjaki, da leta 2017 bomo imeli zakonodajo o nadzoru in poročanju, potem pa bomo videli, kako bomo dosegali cilje, kako jih bomo tudi si zadajali komisija potrebovala dolgo časa, da smo pripravili cilje za avtomobile in lahka gospodarska vozila, sedaj pa bomo videli, kako se bo vse skupaj izvajalo. To pa je možno, vsekakor. Potem pa, kar se dogaja z veliko podjetji, ne samo rudarskimi, ne samo pregmogovniškimi družbami. Potrebno se je lotiti težave neposredno. V Parizu smo se dogovorili za zviševanje znatno pod dvema stopinjama Celzija. Govorili smo tudi o tem, da bi prišli na 1,5. In dejali smo tudi, da bo potrebno pripraviti študijo o oceni vplivov, kaj bi 1,5 stopinje Celzija pomenila. Je, PCC je sprejel to vabilo in leta 2018 bodo sprejeli poročilo o vplivu 1,5 stopinje Celzija. V Parizu pa bomo potem predstavili 2020 tudi mestni pregled naše strategije. Komisija bo takoj, ko bomo imeli poročilo 2018, je PCC pripravila analizo vseh ekonomskih in družbenih vplivov na tem področju. Tukaj bomo skušali analizirati vse spremembe, ki jih moramo uvesti v naše ekonomije, če želimo imeti čiste vire energije. In to bo imelo velikanske ekonomske vplive. Tako da bomo torej začeli leta 2018 zelo temeljito študijo vplivov za to, da bi ZN leta 2020 lahko potem podali našo strategijo do leta 2050. In zato torej sodelujem s Katajnenom, ko tudi analiziramo rast in delovna mesta, to je zelo pomembno. Torej ne gre samo za posamezne komisarje, gre za kolegi kot celoto. Podpredsednik to koordinira, Katajnen, in skušamo to torej, pripraviti. Bo pa to zelo zapleteno in potrebovali bomo kar precej dela. Tudi s komisarjem Hilom gotovo, vendar pa gre za torej, širšo težavo, za težavo celotnega ekonomskega sistema. Če spremenimo proizvodno in potem se to dotika vseh panog, potem je to seveda kompleksno. Zato, da bi izvedli sklepe, ki smo jih sprejeli, ki so jih sprejeli države članice in tudi ZN, bomo potrebovali tri 2,5 trilijone dolarjev um, investicij. In to so velikanski izzivi in s tem se bomo morali soočiti. Obtožile me, no, da se ogromno sestajam z lobisti iz velikih podjetij. Jaz sem komisar in prišlo mi je v navado, da sprejmem vse tiste, ki so me prosili za sestanke pri tem pa sledim vsem standardom glede to vrstnih zadev. In uh, vsi zapisniki sestankov so na voljo, so vam na, razpje, vam na razpolago. Vedno pa se sestavljam tudi z nevladnimi eh, organizacijami, agende so naprej določene, seveda pa se sestajam tudi z vsemi tistimi, ki, ki, ki proizvajajo obnovljivo energijo, z vsemi sindikati, z vsemi, ki potrkajo na moja vrata. Če pogledate, koliko sestankov imamo na komisiji, boste takoj videli, da sem komisar, katerega vrata so vedno odprta. Zakaj? Zato, ker morate biti v stiku z deležniki, z družbo, spoznati, morate kaj jih skrbi, kaj želijo in tako naprej. Kritizirali ste mojo dejavnost in to je posebno legitimno, imate to pravico. In če bi videli, kaj sem storil, storil lansko leto, boste videli, da sem potoval po celem svetu, zato da bi poskušal izklesati nek konsens, zato da bi bili uspešni na pariškem vrhu. To je bil moj glavni cilj lansko leto. Letos pa poskušam sprejeti zakonodajo, ki je potrebna za to, da bomo izpolnili cilje iz Pariza. In to je to, kar poskušam storiti v vseh sektorjih. Torej, vidite lahko, kaj počnem in videli boste kaj želim doseči. Pač pogledajte si, kaj želimo doseči na, kaj, kaj želimo doseči na področju ETS-a, obnovljivih virov energije in tako naprej. Poskušamo doseči cilje. Zdaj pa odgovor za gospoda Gavorja. Zanimalo ga je za te dve stopinje, oziroma stopinje in pol. I, I, I, I to... Torej, lahko ponovim to, kar sem že dejal, da bomo skušali pripraviti strategijo do leta 2050, začeli bomo strategijo 2018. In leta 2023 bomo si ogledali, kje smo in potem bomo sprejeli odločitve. Lulo CF e mora tudi prispevati k temu. Kmetijstvo ima omejen potencial blažitve. Istočasno pa moramo zagotoviti okoljsko integriteto, kajti če ne bomo imeli omejitev za LULCF, potem ne bomo mogli blažiti ostalih sektorjev. To je jasno. In to pomeni, da bomo imeli omejitev milijonov ton CO2, ki prihaja iz LULCF, ki se lahko potem upošteva za izravnavo emisij na drugih področjih. To bodo torej omejene količine. Spraševali ste tudi o izgubi konkurenčnosti na kmetijskem področju. Predlog LULUCF je podan v tesnem usklajevanju z delom komisarja Hogana. pomisleke kmetijstva smo upoštevali in koordiniramo se s Hoganom. Kar se tiče ocene vpliva zainteresiranih strani, se strinjam, to moramo imeti. Pri svojem delu kot komisarja se soočam s tem vprašanjem in se mi zdi to vprašanje pomembno, da se spostavlja dialog z zainteresiranimi strani, pa tudi ocena vplivov. Torej, Pripravljamo temeljito oceno vplivov, to traja precej časa, da se vse skupaj da se podatki zberejo in da se vse skupaj analizira. Imamo tudi različne scenarije, vendar pa upoštevamo seveda tudi prožnost predlogov. Želimo to združiti, torej prožnost in ambicijo in zato je ocena vpliva tako pomembna. Zato, da bomo poznali posledice in vplive vseh politik. Tako da upoštevamo vse, torej posvetovanja zainteresiranih strani in tudi ocene vplivov. Hvala lepa. Najlepša hvala. Preden nadaljujemo z drugim krogom, bi kolege želel spomniti na to, da imamo 19 prošenj za besedo, tako da bi se prosil, da ste kar sedaj kratki in da spoštujete to časovno omejitev. Ivo Belet je prvi. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar. Ne bom ponavljal vsega, kar smo slišali, ampak glede sektorov, ki jih ne pokriva ETS in to se že veselimo vaših predlogov meseca julija, in če sem vas prav razumel, obstaja tesna povezava med uh, ETS sektorom in tisti, ki jih ne pokriva ETS in verjetno bomo leta 2017 imeli neko odločbo, ki bo pokrivala tako sektor ETS kot tisti, ki jih ne pokriva ETS. Mislim, da vsi v tele sobi želimo biti bolj ambiciozni, tudi v sektorjih, ki jih ne pokriva ETS, na ta način bomo imeli malce več manevrskega prostora v tistih sektorjih, ki jih ETS pokriva. Vemo, da je to ogromen zalogaj za vas, težko je najti dogovor z vsemi državami članicami v hitrem postopku še pred poletjem. Petr Lisem, Matijas Grote sta omenila tudi letalstvo ja, in njihove besede posem podpiram. Tudi, kar zadeva lete znotraj Evropske unije in tudi, kar zadeva tovrnjake. Glede vaših ambicij se posem strinjamo, sicer, da bi imeli postopek. In ta hitri postopek, zlasti tudi na področju gradbeništva in eh, transporta, zlasti, kar zadeva tovrnjake. Drugo vprašanje, gospod predsedujoči, pa se nanaša na eh, cement. Kar nekaj inovacij imamo v sektorju cementa, kjer se CO2, CO2 absorbira imamo zelo nove inovativne projekte in pametno bi bilo preučiti te nove iznajdbe. Trenutno se namreč dogaja to, da teh inovacij ne morete uporabljati v sklopu ETS-a. Dodatnih pravic ne boste dobili samo zato, ker ste absorbirali CO2. Pametno bi bilo preučiti te, um, nova, ta nova dognanja in jih poskušati vključiti. Kaj vi menite o teh um, novih iznajdbah na sektorju cementa? Hvala, gospod Paulucci. Eh, grazie, signor Presidente. Gli obiettivi di ridurre il CO2... Eh, Najlepša hvala. Cilji, ki smo jih opredelili v Parizu, glede CO2, so v veliki meri odvisni od sistema ETS. Moramo biti ambiciozni, da. Ampak mislim, da moramo hkrati biti tudi realistični in poskušati biti kar se da odkriti glede teh zadev. Vaša pozornost bi želel izpostaviti, oziroma vašo pozornost bi želel obrniti predvsem na ETS. Mislim, da je ETS odličen sistem za omilitev eh, podnebnih eh, sprememb, ampak ima posledice tudi na notranji trg. Kaj se je zgodilo v določenih sektorjih, ki jih ETS e pokriva, naprimer jekla od določene države članice, so se odločile za to, da bodo podelile pomoč eh, svojim meklarjem, druge ne, in konkurenca se skrivlja. Tudi zato, ker različne države članice na različne načine izvajajo direktivo OTS. E in antitrustovski organ je v Italiji sprejel tudi mnenje, v skladu s katerim imajo konkurenti izven Evropske unije ogromno prednosti, zato ker prejemajo različne kompenzacije, pomoči in tako naprej. Omenjena je bila tudi evropska dejatev in eh, neko redistribucija na nacionalni ravni, ki je odvisna od stopnje narodnega proračuna. To pa ima ogromne vplive tudi na plačino bilanco, na BDP in zelo težko bo v tej smeri nadaljevati. Če nameravamo zgraditi res pravo energetsko unijo in Evropski parlament je sprejel resolucijo na to temo, vem, da ETS ni v vaši neposredni pristojnosti, ampak vse nam zanima, če ste mnenja, da bi morala Evropska unija nekako izgledati vse te napake, ki sem jih ravno kar omenil. Kaj vi menite v zvezi s tem? Hvala, gospa Pisjevska. Vodničance, panje komisažu, evropejski premestalo. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod komentar. Eh, spoštovani gospod komisar, Evropska industrija je, kla je v zelo težkem položaju, Z Kitajske namreč eh, prihaja jeklo po izredno nizkih cenah in eden izmed razlogov za te nizke cene je, da Kitajska ni sprejela dovolj jasnih zavez v sklopu podnebne politike. In kot kaže, ne bodo znižali svojih stopenj emisij. To da obravnavamo Kitajsko zdaj kot tržno gospodarstvo, bo pomenilo, da se evropska industrija ne bo uspela zavarovati pred to vrstnim uvozom iz Kitajske in pred njihovo konkurenco. Tako da me zanima, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem? Kakšno je vaše mnenje glede tega, da bi Kitajski priznali status tržnega gospodarstva in kakšne bodo posledice to vrstnega koraka? kakšna, oziroma ali komisija pričuje tudi njihove zaveze na, podrabu, na podnožju podnebja. Pod, pod Hvala lepa. Pred 12. bo morala zapustiti dvorano. Zato odgovora ne bom slišala, bo pa prisluhni moj asistent. Tukaj sem. Prvo vprašanje. Promet. Govorili ste o cesti, ampak tudi o letalskem prometu. Niste pa omenjali ladijskega prometa. Ladijski promet je bil tudi v Parizu izpuščen. Zanima me, kakšno vlogo namenjate zmanjšanju emisij v ladijskem prevozu. Zanima me, ali ste navezali stike z IMO. Oceani in morja so zelo pomembni pri podnebju. Oni vežejo oglik in dušik in tudi to je treba zelo upoštevati. Vprašanje je torej, kakšno vlogo igrajo oceani in morja za to, da bi izpolnili podnebne cilje. Hvala. Thank you very much, Miss Soken. Hvala, gospod, gospod Soken. Tak, jeg vil tale dansk. Øh, øh. Najlepša hvala. Govorila bom v danščini. Ni trenutno jasno, da bo uporaba biomase trajnostna oziroma vzdržna zna biti pravzaprav, da bo to slabša alternativa kot pa uporaba premoga. Ampak trenutno popraševanje po biomasi je previsoko in večina držav članice Evropske unije je svoje načrte o trajnosti v te načrte vključila visoko uporabo biomase. In to zna imeti hude vplive na energetski trg in uh, tudi na področju prehrane. Saj bomo z uporabo polj želeli zagotoviti hitri dostop do biomase, tudi z uporabo gozdov in to je najslabše, kar bi lahko storili pravzaprav za podnebje. Saj ne bi upoštevali tega krožnega prestopa, v skladu s katerim poskušamo um, CO2 skranjevati tako hitro, kot ga proizvajamo. Torej, zelo pomembno tule je, ali lahko komisija obljubi, da bo načelo trajnosti, ki bo veljalo za biomaso, upoštevala tudi to vrstne učinke, kjer imamo negativne posledice na emisije CO2 in pa na rabo zemlišč. Upam, da boste danes lahko obljubili jasne in stroge kriterije za uporabo biomase, podobno strogo kot pri biogorivih. Najlepša hvala. Jean-François Žalk. Poštovani komisar, 10. marca je komisija objavila poročilo, kjer ste ocenili ELUX in sicer gre za to, kako se spreminja raba zemljišč in uh, uporaba. Uh, fosilnih goriv v Evropski uniji. Tri podizvajalci ste najeli, Ecofis, Jazo in iFortek za pripravo tega poročila. In očitno je, da vlagatelji v bioindustrijo, da imajo ogromne pomisleke, čeprav se zavedamo, da bi lahko na ta način uh, ustvarili na tisoče delovnih mest, pomagali tudi kmetom in oživili lokalne skupnosti. Evropska unija se trenutno poskuša izpogajati prostorgovinski sporazum z Amerikosurom in preučuje se tudi uvoz etanola iz teh držav. In komisija predlaga, da bi imeli 600 tisoč ton preferenčnega uvoza iz teh držav, to predstavlja 12 odstotkov proizvodne etanola v Evropski uniji. Komisija je torej nekako omejila um, proizvodno etanola v Evropski uniji, zdaj pa preučuje možnost uvoza etanola iz drugih držav, ker nimajo podobnih uh, nadzornih ukrepov kot v uh, Evropski uniji. Bi nam lahko razložili, kakšen je vaš pristop? Hvala, gospod Grostet. Najlepša hvala, gospod komisar, najlepša hvala tudi, ker ste predstavili, kakšno zakonodajno delo vas čaka. Glede reforme ETS-a bomo tesno spremljali to, kar se dogaja, poskušali bomo eh, imeti potrebne spodbude in eh, zagotoviti konkurenčnost naše, naših, naših industrijskih sektorjev, tudi letalstva. Glede tehnologije Power to Gas imam vprašanje. In sicer, kakšen bo del obnovljivih virov energije v um, tej novi tehnologiji. Tako bomo tudi slediščili um, to novo tehnologijo, ki jo proizvajamo. In ta nova tehnologija omogoča, da um, elektriko spreminjate v metan in jo potem kasneje um, dodate v nacionalno omrežje. Na ta način se energija ne izgublja. Uh, V Franciji se je Power to Gas začel uporabljati v pristanišču Fos-sur-Mer blizu Marseja in zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s to novo testno tehnologijo in zanima me tudi, če ste pripravljeni podpreti to vrstno tehnologijo. Thank you very much, Ms. Cab Hvala, gospod Cavizon. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Cañete. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod komisar, zelo na hitro. Kot ste povedali, ste zelo bili ambiciozni v Parizu, zdaj je treba začeti obljube izvajati. Prav tako pripravljate nove direktive na področju obnovljivih virov energije. Vemo pa, da se je situacija malce spremenila in zanima me, kakšne predloge boste dali obravnavo zato, da bi eh, dosegli cilje, ki smo si jih zastavili v preteklosti. Glede ETS-a, pa mislim, da se je omenjen tudi sektor prometa, kjer ni dovolj, da izmerimo, koliko emisij ima, ampak kako bi lahko še drugače se vključil v doseganje naših ciljev. Prav tako bi omenila še eno vprašanje v zvezi s potrošniki. V decembru 2015 je komisija objavila dokument, kjer jasno kaže, da je več kot 50 odstotkov cene elektrike, da so to pravzaprav davki. In trenutne se cena goriva pravzaprav niso znižile, so realno gledano in zanima me, ali boste delali tudi v smeri obdavčitve energentov v Evropski uniji. To bi bil zelo učinkoviten, zelo učinkovit ukrep za boj proti energetski revščini, če bi lahko znižali cene, ki jih državljani plačujejo. V preteklosti ste bili tudi ministr za kmetijstvo, omenili ste fleksibilnost, ampak ali ne bi bilo bolje, če bi se osredotočili na inovacije tudi na področju kmetijstva in na ta način zagotovili, da bodo naši kmete bolj konkurenčni v prihodnosti. Najlepša hvala, gospod Pitema. Hvala, gospod predsednik, najlepša hvala komisar za vašo prisotnost danes tukaj. Govorili ste o kmetijstvu in kmetijstvo je eden izmed sektorjev, ki je zelo izpostavljen podnebnim spremembam in tudi vremenskim pogojem. Ampak tudi kmetijstvo vam lahko ponudi trojno zmago, tako rekoč prvo kot prvo, zagotovimo lahko trajnostno proizvodnjo, emisije znižamo z bolj učinkovito rabo verov in z bolj eh, produktivnim kmetijstvom. Kot drugo, bi se morali v, velik, v večji meri osredotočiti na to, da bo naša proizvodnja vriga hrane bolj odporna na vremenske spremembe. Skratka, moramo imeti take poščine, ki bodo bolj odporne na podnebne spremembe. In kot tretje, kmetijstvo lahko odigra zelo pomembno ulogo pri zajemu teh eh, emisij, kmetijstvo je eden izmed redkih centrov, ki ima to kapaciteto. Ampak za to trojno zmago moramo imeti več inovacij in nekaj prostora tudi za podjetništvo. Bom navedel prav eh, pa, par primerov. Z inovacijami bi lahko razvili polščine, ki bodo bolj odporne na spremembe. Prav tako smo lahko bolj natančni pri kmetijstvu in za pravilno uporabo fitofarmacijskih sredstv in gnojil zagotovimo spremembe na tem področju. Potem pa so tu še ti naravni procesi inovacij, s katerimi lahko izboljšamo kakovost eh, zemlje, kakovost zemljišč in na ta način to uporabljamo kot nek ponor oglika. Skratka, zanima me, ali boste pustili, omogočili tudi nekaj manevrskega prostora za to vrstne um, inovacije v kmetijstvu. Hvala. Much, Hvala, gospod Linz. <clears throat> Ähm, Hvala lepa. Imam za vprašanje v zvezi z zaključovanjem energetske unije, v zvezi s tem tudi, da bi zemljski plin in trg zemljskega plina zaključili. Pripravili ste sporočilo v zvezi s tem, še posebej, kar zadeva tekoči zemljski plin, vendar niste povedali, ali boste podpirali izgradnjo novih terminalov ali boste zagovarjali zaključovanje obstoječih terminalov. Morda bi bilo lepo, če bi povedali, kaj o tem, kakšne so vaše preference in zanima me, ali so se države članice odzvale na vaše preference sporočilo. Drugo vprašanje je naslednje. Obiskali ste Iran prejšnji teden skupaj z visoko predstavnico. Zanima me, kakšni so rezultati tega sestanka, kar zadeva zemljski plin. Hvala. Uh, Najlepša hvala, Joe Lajlen. Uh, ja, komisar, vrača se z konference v vlogi mest. Ta konferenca se je dvajala na kitajskem in v pariškem dogovoru. Imamo celo poglavje v zvezi z nedržavnimi akterji in njihovimi vlogami. Torej imamo vprašanje je, kaj bomo storili za to, da bodo tudi mesta in regije in drugi nedržavni akterji v večji meri vključeni v zaščito podnebja. Drugo vprašanje pa se nanaša na biogospodarstvo, kar nekaj različnih dogodkov, pričakujemo, tudi tehnološka dirka je pred nami, Kitajska, ZDA, Evropa in podobno kot Margaret, tudi nas skrbi um, uporaba biomase, ampak nam morda bo priložnost ponudila druga in tretja generacija, če, pogled, če pogledate, kakšna kemična industrija, proizvodnja cementa in tako naprej, eh, lahko ugotovimo, da je tudi biogospodarstvo lahko neka prihodnost. Hvala. Pač, Hvala, gospod Selimovič. Tack så hemskt mycket kommissionären eh, för att ni kom. Jag ber om ursäkt att jag inte kommer kunna lyssna på svaret. Ja. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod eh, komisar. Opravičujem se, ker bom moral oditi in ne bomo svi poslušati vašega odgovora, ampak bo se zapisal moj um, asistent. Vprašanje pa imam glede uporabe premoga. Uporaba premoga je zelo škodljiva za okolje, ampak kaže, da nišče ni pripravljen se posem odreči premogu. Danes je pravzaprav govora o tem, da bi premog uporabljali v še večji meri in zanima me, če je to sploh skladno s cili, ki jih imamo na področju podnebja. Pa še, zvezi, še vprašanje v zvezi s Severnim tokom 2, Nord, Nord Stream 2. Ta projekt bo imel posledice tudi na našo energetsko varnost v Evropski uniji in zanima me, kako je sploh možno, da sprejmemo ta projekt v trenutni obliki, kako sprašujem se, ali je to sploh eh, skladno z ambicijami, ki jih imamo. Pa še vprašanje glede prometa. Vemo, da je ogromno emisij, ki prihaja iz tega sektorja, ampak ugotavljamo tudi, da ni neke politične volje za to, da bi sprejeli konkretne ukrepe na področju prometa. Zanima me torej, kaj vi menite o tem prepadu med političnimi diskurzi in tem, kar se dogaja na terenu. Eh, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Prvo kot prvo bi želela čestitati komisiji za sporazum COP21. Glede kmetijstva, verjetno veste delo, ki ga upravlja tudi komisar, komisar Phil Hogan in na področju kmetijstva. Vemo, da so težave glede izpustov CO2 zelo resne. Tudi na nizozemskem imamo ogromno težav zaradi um, metana, ki prihaja iz kmetijstva in To je ena izmed težav, o katerih eh, moramo razmisliti. Skratka, emisije metana iz eh, kmetijstva me zanima, ali so tudi vključene v ta vaš premislek. Tudi gnoj je, po mojem mnenju, eden izmed eh, snovi, bi, za katere bi lahko razvili neko inovativno aplikacijo. Prav tako imamo pasivne hiše na nizozemskem in energetsko neutralna nastanitev je verjetno najboljša investicija poleg eh, obnovljivih verov energije. Morda je eden izmed odgovorov na ta vprašanja tudi to, da vključimo v večji meri državljane, ne pa da mislimo, da vlada vedno ve najbolje. Najprej hvala, gospod Zorinjo. Arsijo komisarju, ljukri je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 oziroma dr evropske države članice bodo morale do leta 2025 uložiti 250 milijard evrov, zato da je skladne z vsemi standardi in pravili, ki jih sprejemamo na ravni Evropske unije. V Španiji mislim, da se namerava investicija 3 eh, milijard, potrebovali pa bi jih 15. Prišlo je tudi do določenih incidentov v zadnjih časih, zlasti na meji med Portugalsko in Španijo. In kakršen koli resen incident bi verjetno ogrozil tudi dobavo energije za Lizbono. Prav tako sta pomembni vprašanje kakovost zraka in vode. Kako bomo zagotovili, da bomo spoštovali oziroma upoštevali vse te stroške v smislu varnosti in podnebje? in kako bo to vplivalo na študije izvedljivosti. Vem, kakšn, kakšna je bila težava pri teh interkonektorjih med Afriš, Afriko in Iberskim polotokom. Ta projekt bi bil veliko bolj izvedljiv, če bi lahko točno upoštevali tudi stroške, ki jih predstavljajo stare nuklearke. Najlepša hvala, gospa Pilar Juzo. Najprej hvala, gospod predsednik. Hvala tudi eh, vam, komisar, za ta zelo ambiciozni načrt, ki ste ga predstavili. Nam znam ponoviti določene zadeve, ki so jih omenili že kolegi. In pa, oziroma, meni najbolj skrbi tema jekla, podobno kot ostale. Omenili ste tudi možnost uvedbe dodatnih dajatev za kitajsko jeklo in pa harmonizacijo državne pomoči za tiste sektore, ki so izpostavljeni eh, selitvi viro CO2. -ja. Bomo kaj spremenili oziroma še naprej izvajali trenutni sistem, ki je, prepa, ki je pripeljal do teh sprememb oziroma neenakosti. Pri sektorju kmetijstva pa se mi najbolj problematičen zdi sektor govedoreje. Vem, da sodelujete s komisarjem Hoganom v zvezi s tem in zanima me hrane v Evropski uniji, katerim bi se lahko izognili morda za uvozom. To je tudi povezano nekako s kmetijstvom, čeprav morda le bolj postransko. Hvala, gospod Dali. Hvala, gospod predsednik, najlepša hvala tudi vam, komisarka. Ome, omenili ste tudi razogličenje prometa in uh, sporočilo, ki ste ga sprejeli na to temo, pa ste dotočili se pa zlasti na tovrnjake in na vprašanje, ki so bila v zvezi s tem postavljena. Bi pa omenili nekaj drugega, kar je povezano tudi s trenutno situacijo. Um, elektrika, mislim, da se je izoblikovala kot nek čistejši vir energije za prihodnost, zlasti za promet. In mislim, da se strinjamo, da bi morali, v, da bi moral li na področju prometa elektriko v večji meri upoštevati. Kako bo komisija prioritizirala to vprašanje, zato da bi zagotovila tudi um, bolj delujoči trg za električna vozila v Evropski uniji. Zanima me, ali komisija preučuje tudi o mandatu LCV, da bi to začeli uporabljati za urede za avtomobile. Hvala. No other... Najlepša hvala, nimamo več drugih govornikov, tako da dam besedo komisarju za ogromno odgovorov. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod Belet. govorili ste o ETS-u in ne ETS-u in da bi to povezali. Komisija je poskusila predstaviti predlog ES, ETS, eh, e potem pa tudi predlog o direktivi o skupnih naporih. Ne vemo, ali se bo to na koncu združilo ali ne. Bomo videli, kakšen bo rezultat. No, predloge pa smo podali glede na morebitne individualne prednosti. V politiki se lahko marsikaj zgodi. Morda bo Evropski svet moral poseči vmes na koncu. Ničesar ni mogoče izključiti. Želim imeti ustrezne dogovore, ne pa da bi imeli skupne razprave, ki vse skupaj zapletajo. razumem pa politiko in oktober je bil svet, zdaj pa pač poskušamo nekaj storiti v zvezi s tem. Sam, pa, sam se pa poskušam rezultata tega srečanja držati čim bolj. Parlament pa bo seveda sprejel svojo odločitev. V sporočilu o jeklarstvu je komisija omenila nove tehnologije za zajem in shranjevanje oglika. Določene priložnosti obstajajo in razumemo pomisleke, ko podamo svoj predlog, upoštevamo najbolj uspešne, upoštevamo različne vidike. Vsak sektor ima svoje značilnosti. Določeni sektori so res posebni. Če se bomo odločili za pristop po razredih, potem bomo imeli, bomo imeli različne skupine in tako naprej. Prva skupina ne bo izpostavljena konkurenci, druge pa že. V okviru sklada za inovacije in obzorja 2020, in to velja za vse, ki ste govorili o inovacijah, posvečati se moramo tehnologijam, ki jih potrebujemo v prihodnosti. To je CCS shranjevanje energije, energije v plin in razvoj baterij. Zakaj? Evropa ni v spredju tukaj. V preteklosti smo bili. Z ustreznim komisarjem bom govoril o tem, zato da bi spodbujali inovacije na tem področju. V jeklu imamo velik problem glavni dejavnik verjetno ni cena oglika v uredbi ETS. Predvsem zato, ker smo včasih pokrivali te dovolilnice. Problem je presežna zmogljivost Kitajske, tega je zelo veliko. Energija je prav tako draga v Evropski uniji, energija je dražja kot pri konkurentih in to je eden glavnih bojev, ki jih bomo morali imeti. Imamo novo zasnovo trga na področju električne energije, zagotoviti želimo več konkurence in nižje cene elektrike in plina. Kar zadeva gospod Lazlovjecko, Omenjala je status tržnega gospodarstva za Kitajsko. Komisija o tem govori, odločitev bomo sprejeli pravi čas. Razmišljamo o tem, podali smo sporočilo o jeklu, seveda pa upoštevamo celotno podobo na globalni ravni. Gospa Meissner, promet. O pomorskem prometu nisem govoril, to drži. IMO nam pomaga pri pripravi boljših in jasnejših pravil. Najprej je treba doseči dogovor tam in upamo, da bomo ta dogovor lahko sprejeli na ravni organizacije. Želimo si doseči nekaj rezultatov pred kopom v Marrakešu. Želimo si doseči dogovore čim prej. Oceani in morja, seveda z komisarjem, ki je pristojen za to, obravnavamo tudi oceane in morja. Gospa Auken je zastavila vprašanje o biomasi, če prav razumem. Seveda. Biomasa je zelo pomembna. Ko sem obiskoval države v okviru direktive skup o skupnih naporih, je biomasa seveda imela pomembno logo. Skupaj s komisarjem Hoganom in komisarjem Vele smo govorili o tem in o obnovljivih virih energije. Do konca leta 2016 naj bi imeli nekaj pripravljenega na tem področju. Naučiti pa se želimo marsikaj iz napak iz preteklosti ne želimo se vrniti na iLook. Dali smo signale vlagateljem, potem smo morali narediti korak nazaj in tako naprej. Tega problema ne smemo ponavljati. Biomasa bo vir energije, ki ga bomo uporabljali tudi v prihodnosti. To pa mora biti pač čim bolj trajnostno. Seveda pa moramo zagotoviti okoljsko integriteto. nekdo je omenjal tudi Ajlok, gospa Krostet je omenjala energijo, ki se spremenja v plin. Seveda bomo podpirali vse inovacije, ki bodo zagotavljali več obnovljivih virov energije in tudi shranjevanje energije. Bolje je imeti zmogljivosti shranjevanja, kot pa plačevati drugim industrijam. Seveda pa bo prehod na nizkooglično gospodarstvo progresiven in plin je nekaj, kar bomo prav gotovo uporabljali še v prihodnosti. Eh, Apostol manifesto. Gospa Kabeson je jasno omenila, kako zelo pomemben je promet. Sprejeli bomo tudi sporočilo, sporočilo o razogličenju prometa. In to bo vključeno, v to bo vključeno tudi pametni promet, avtonomna vozila, električna vozila in tako naprej. Omenjena bo celotna infrastruktura, ki jo moramo vzpostaviti. Res je tudi to, da je ključna inovacija. Transportni sistem mora postati bolj učinkovit in to ne samo vzila, ampak tudi samo upravljanje prometa mora postati bolj učinkovito. Tudi strategija, ki jo bomo vam predstavili kasneje letos, bo vključila tudi vprašanje prometa. Potem ja, električno vozilo bo velik izziv in kar nekaj poslancov je govorilo o tem. Dve veliki težavi imamo pred seboj. Ni dovolj infrastrukture za napajanje teh vozil in to moramo najprej, tega se moramo najprej lotiti, lahko bi spremenili tudi direktivo o energetski učinkovitosti stavb in sicer lahko bi predpisali, da mora vsaka nova stavba imeti um, neko napajališče, črpalko za električne avtomobile. Samo to si pogledajte, koliko to vrstnih eh, elektronskih črpalk imamo in koliko je vozili. Mislim, da, boje, da so sklepi na dlani, kaj se dogaja na su supermarketih, na drugih področjih in tako naprej. Skratka, to vrstno infrastrukturo potrebujemo tudi na avtocestah. Franc, Portugal in V Franciji, na portugalskem, v Španiji naj bi imeli polnilne postaje ob avtocestah. To moramo torej rešiti. bilo je tudi vprašanje v zvezi z skupnim trgom za plin. Komisija mora zagotoviti varno skrbo z plinom, zato je treba diversificirati poti in tudi dobavitelje. Zagotoviti moramo strategijo za utikočinjen zemljski plin. Poskrbeti pa moramo tudi za interkonektorje, zato da bomo izkoristili vse potencijal, ki ga imajo trenutni obrati. Seveda bomo zgradili dodatne obrate. Na Hrvaškem se gradi obrat in tudi v Grčiji. V Iranu smo bili prejšnji teden in povedali so mi, da je dobava zapletena zato, ker so pogajanja z tranzitnimi državami zahtevna zahtevajo tranzitne pristojbine, ki so visoke. Videli pa so, da je utekočinjen zemljski plin hitrejši predlog. Tri terminale so želeli zgraditi pred sankcijami, zdaj pa jih bodo nadaljevali. Gospod Leinen je govoril o o drugi in tretji generaciji biogoriv, seveda s tem bomo nadaljevali in imeli bomo tudi regulativne scheme, ki jih je morda treba upoštevati. Potrebujemo stabilne regulativne signale, zato da bomo zagotovili ustrezno obzorje in ustrezen okvir za vlagatelje. Gospod Selimovič je omenjal Nord Stream, Severni tok, to je cevovod, ki ni v skladu z diversifikacijo virov dobave energije. 80 odstotkov plina bi potem prišlo samo iz Rusije po eni poti. To ni v skladu z našimi cilji. Zagotoviti moramo tranzit skozi Ukrajino, mislimo pa tudi, da mora evropska zakonodaja, ne glede na to, ali gre za javno naročila ali kaj drugega, vedno mora torej spoštovati pravila Evropske unije. Gospod Sorinjo je zastavil vprašanje tudi v zvezi z pinki in jedrskimi elektrarnami. Gre samo za poročila. Mi ne dajemo političnih mnen v zvezi s tem. Po drugi strani pa je varnost seveda nekaj, kar je v pristojnosti držav članih in nacionalnih organov, komisija pa poskuša samo izvrševati direktive. Tri direktive imamo, stresne teste smo izvedli po Fukushimi, izvajamo preglede varnosti, ampak nacionalni regulatorni organi morajo ravnati v skladu s tem. Tudi v Luksemburgu in v Balski regiji obstajajo jedrske elektrarne, ki so vzrok za skrb in vzpostaviti želimo najbolj ambiciozno varnostno zakonodajo na svetu. Nacionalne organe pa seveda prosimo, da jo čim prej začnemo izvajati. Pilar Ajuso je zastavila zelo zapletena vprašanja. Te probleme seveda poznamo in delamo na tem. Gospod Dali, vaše vprašanje sem si zapisal tako hitro, da zdaj ne znam prebrati za seboj. Nekaj ste vprašali v zvezi z elektriko in nekaj v zvezi z davki. Elektrika. Pripravljamo trg, ki bo dobro deloval in kjer bo energija tekla brez ovir. Zato moramo oceniti zmogljivosti proizvodnje na evropski ravni. Če bodo potrebni mehanizmi za podporo, potem je treba to oceniti na evropski, ne na nacionalni ravni. Če bo treba odstraniti regulirane cene, bomo to tudi storili. In še nekaj, gospa Kabeson je o tem govorila. Eh, mm, treba je rešiti te probleme, ki izhajajo iz energetske revščine. Podpredsednik Ševčevič tudi vod delo številnih komisarjev, ki poskušajo analizirati prvo kot prvo, kako sploh definirati ta koncept eh, energetske revščine, da bo to bolj harmonizirano. In potem iščemo tudi zakonodajne rešitve po potrebi. In kakšne rešitve bi lahko konkretno sprejeli za to, da bi odpravili energetsko revščino. Poskušal sem odgovoriti na vsa vprašanja, gospod predsedujoči ampak nekatera so bila izjemno specifična. Ah, eh, Problem metana v kmetijstvu, seveda, seveda. Tudi to razumemo in seveda bomo to upoštevali tudi v LULUCF. Tam bomo upoštevali upravljanje za zemlišči, tudi dovoljnice je mogoče nadoknaditi, tako rekoč. In uh, emisije iz kmetijstva bomo nadomestili kje druge, šlo bo za možnosti kompenzacije. Tudi inovacije. Podpirali bomo tiste inovacije, ki bodo šle v to smer. Hvala. Much, your... Hvala, gospod komisar, da ste bili z nami danes dopoledne hvala za vaše prizadevanja, da bi odgovorili kar na vsa vprašanja. Mislim, da lahko tukaj sklenemo sejo za danes do povden. Hvala komisarju za prisotnost in hvala za to, da ima z nami strukturiran dialog. Hvala še enkrat in se vidimo popovdan.